in svet. Kar zadeva včerajšnji zapisnik in spet besedila, vse ste prejeli, če ni nasprotovan, potem je zapisnik s tem tudi uradno potrjen. Tako, zdaj pa prehajamo na prvo točko na dnevnem redu in sicer izjava sveta, predstavitev stališča glede osnotka splošnega proračuna za leto 2018. Naj spomnim poslanke in poslance, da prosta razprava pri tej točki ni predvidena, prav tako ne bomo sprejemali modrih kartonov. Besedo pa kar takoj dajem ministru Kivineju v imenu sveta. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar, gospod in gospode. Veliko čast mi je, da lahko v tej hiši demokracije predstavim stališče sveta o osnutku proračuna za EU za finančno leto 2018, kot so to sprejeli države članice 4. septembra tega leta. Bom zelo kratek in internat, ker nimamo veliko časa za razpravo. Kot prvo bi rad podaril naslednje v imenu sveta. Zelo jasni želimo biti. Svet predstavlja predlog proračuna, glede prevzema obveznosti in pa glede plačil predlagamo dvige glede na leto 2017. In sicer takole. 990 milijonov več, ni celo 6 odstotka več, glede na leto 2017 za prezem obveznosti in tudi 2,9 milijarde več, dobrih 7 odstotkov več za eh, plačila. Potem kot drugo, fiskalno ravnotežje Evropske unije je za svet zelo pomembno, zato smo se odločili, da bomo rezervne marže za naslednje leto povečali. Nujno je, da imamo večjo fleksibilnost v proračunu Evropske unije, prav tako pa seveda potrebujemo tudi predvidljivost proračuna. In na podlage tega sta sveti pa predsedstvo eh, odločno doseči izid za proračunsko leto 2018, ki bo dober za Evropsko unijo. Želimo podariti torej Eh, predvsem najbolj pomembna politična področja, ehm, najbolj politične teme za Evropsko unijo. Želimo spodbujati gospodarsko rast in delovno mesta, želimo krepiti varnost, prav tako pa se moramo lotiti vprašanja migracije. Mislim, da tudi parlament ima podobne politične prioritete. Treba je seveda spoštovati računski postopek iz pogodbe in obenem mislimo, da imamo tudi nekaj manjvenskega prostora, Eh, glede na to, kar je na začetku predlaga komisija. Ne da bi ogrožali učinkovito izvajanje in izvržbo programov Evropske unije. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje. Torej, prosim, da še nakratko pogledamo same podrobnosti v proračunu in pa glavne smernice. Torej, predvsem moramo še vedno spodbujati, spodbujati trajnostno gospodarsko rast in delovno mesto. Za leto 2018 svet želi podpreti pametno vključujočo rast 76 um, milijard za prezem obveznosti in pa 66 milijard za plačila. To je dvig za 2,1 odstotka za prezem obveznosti in pa 7,5 odstotka za plačila glede na leto 2017. Potem podpostavka 1a, konkurenčnost in rast. Tukaj svet meni, da je zelo pomembno podpreti to politično področje. In tudi izvržba na tem področju je bila dobra. Prav tako želim povedati tudi to, da se bomo še bolj osredotočili na 1a glede na leto 2017, torej sedaj je postavka više kot pa prej. Svet se je odločil, da bo podprl predlog komisije za programe kot so COSME, Erasmus, in pa razgraditev eh, jedrske energije. Prav tako bomo podprli tudi obzor 2020 ter pa raziskovalne programe. Želimo tudi spodbujati zaščito finančnih interesov, energetske projekte, želimo pomagati gospodarskemu okrevanju ter zaključiti prejšnje programe ter pa pilotne projekte. Eh, prav tako se želimo pripraviti na prihodnost s pripravljalnimi programi in ukrepi. Prav tako je svet sprejel tudi raven obveznosti, kot je predlagala komisija, naprimer za um, brežični internet Wi-Fi, za EU, potem Evropski solidarnostni sklad ter pa sklad za strateške naložbe. Prav tako imamo tudi rezervne možnosti za podaljšanje tega sklada. V nekaterih proračunskih vrsticah pri podpostavki 1a smo rast vendarle ublažili, znižali, predvsem, ker moramo upoštevati absorpcijsko zmogljivost. Prav tako pa smo tudi pogledali uh, področje uporabe za upravne zmogljivosti. Potem ena B podpostavka, kohezijska politika. To je glavni instrument Evropske unije za vzpostavitev gospodarske rasti ter pa delovnih mest. Tukaj še vedno bomo hranili predlog komisije za predvsem obveznosti, bomo pa tudi nekatere stvari prilagodili um, pri plačilih. Gospod in gospodje, druga prednost naloga za svet je to, da zagotovimo visoko raven varnosti ter da dodelimo zadosti sredstev za migracije ter pa ustresne zunane politike. Glede tretje postavke, torej uh, državljanstvo in varnost, tukaj še vedno želimo dodeliti sredstva za nekatere programe in agencije, ki so povezani z migracijami. Svet prav tako podpira tudi predlog komisije, da bi mobilizirali instrumente za fleksibilnost, tako da bi pokrili glavne prioritete pri tej postavki. Potem je postavka 4, globalna Evropa. Eh, v glavnem smo naš proračun vezali na predlog komisije. Glede na 2017 smo zmanjšali prevzem obveznosti za 750 milijonov evrov uh, sedaj bomo nekaj tega dali tudi za uh, podporo Turčiji, pa za migrante tam. Potem pa še uh, postavki 2 in 5 v nekaj besedah, najprej dve. Naravni viri je trajnostna rast, tukaj svet predlaga določene plagoditve, predvsem to vpliva na prvi stebr SKP. Plagoditve predvidevajo to, da ne bi uh, dodrejna sredstva za SKP prilagodili za naslednjo jesen nekaj stvari lahko tudi prihranimo v okviru um, sporozuma za trajnostno ribištvo. Um, torej, nekaj lahko prihranimo, glede na to, da v preteklosti izvržba ni bila za dosti dobra. Potem pa pet, administracija, torej postavka pet. Svet je to zelo podrobno proučil in smo dodelili proračun na ustrezni ravni. Pri tem smo upoštevali tudi nekatere specifične dejavnike posamečnih institucij. Svet je um, ciljno vrčeval in prav tako smo povišali pavšal za plače za večino administracij in uradov. Prav tako je svet sprejel izjavo o tem, da je bil rožen trud za to, da bi za 5 odstotkov zmanjšali osebje v obdobju 2013 do 2017. Um, to velja za EU organe in pa EU institucije. Še vedno um, imamo nekaj manjivskega prostora za zboljšave, tako da v celoti dosežemo cilje za vse institucije. Svet meni, da je treba ohraniti ustrezno število osebja, to se skozi spremljati, tako da bomo dejansko prišli do pravih um, prihrankov in da bomo to konsolidirali za prihodnost. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, Za konec bi rad izpostavil nekaj pomembnih točk. Torej, sedaj želimo ublažiti rast stroškov za leto 2018, glede na leto 2017. Um, ehm, predvsem smo se osredotočili na nekatera posebna področja in torej, um, to smo zelo podrobno proučili v svetu in sedaj to predlagamo vam kot rešitev. Glavna smernica je to, da se osredotočimo na prave prioritete. Kot prvo moramo omejiti rast pri nekaterih programih, tako da bi povečali fleksibilnost preko večjih rezervnih marš um, uh, glede izgornjega pragu. Potem kot drugo, marsikaj bi lahko prevečevali pri uh, upravnih stroških za administracijo, obenem pa moramo tudi pogledati to, kako um, dobra je bila izvržba v nekaterih programih v preteklosti. Potem naprej, naslednja smernica. imeli smo programsko obdobje 2007-2013 in programe iz tega obdobja smo ohranili um, in bomo poskrbeli za ustrezno postopno izvajanje. Prav tako smo poskrbeli za ustrezno izvajanje za humanitarno pomoč. Gospod predsedujoči, poročevalci, komisar, gospod in gospode, poslanke in poslanci, uh, Torej, sedaj vem, kakšni so naslednji koraki v proračunskem postopku, tega se dobro zavedam. In bomo upoštevali stališče Evropskega parlamenta in sem prepričan, da bo parlament dosegel svoje stališče po dobrem premisliku, tako kot je svet tudi to počel. Torej, zelo podrobno smo proučili vse to in oblikovali naše stališče. Torej, glede na vse to, bi se vam rad zahvalil za to, da ste nas poslušali in upam, da bomo prišli do razumnega in vzdržnega proračuna za leto 2018, tako da bo ta proračun v čim največjo korist za vse naše evropske državljane. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie, Najlepša hvala, gospod minister. Besedo pa sedaj dobi komisar Oettinger. Izvolite v imenu komisije. Fejato, ja, Spoštovani gospod predsedujoči, gospod minister, gospe in gospodje sveta, gospe in gospodje poslanci leto 2018 bo, upoštevajoč Brexit, običajno proračunsko leto z 28 člani. Potem, ko je komisija podala predlog, se sedaj zahvaljujemo za konstruktivne predloge sveta in parlamenta, ki smo jih prijeli. In mislim, da kljub temu, da so nekatere točke še, eh, pri nekaterih točkah še različna mnenja, pa bomo lahko hmalo prišli do dobrega sporazuma. Glede ciljev smo prav tako prepričani, da je potrebna rast in zaposlovanje in da moramo na tem področju storiti čim več. Turiti migracijo moramo podpreti finančno in zagotoviti notranjo in zunanjo varnost v interesu naših državljanov in državljank in to moramo organizirati na visoki ravni. Predlog komisije je pri izdatkih za administracijo naredil vse, da bi zagotovil varčnost. Tako bomo lahko upoštevali naš cilj petih odstotkov prihrankov v danem časovnem okvirju. Stališče sveta je, da bi pri izdatkih predlagali še dodatno znižanje za 1,5 odstotkov, pa nas skrbi to potrditi, kajti če bomo še zmanjšali število zaposlenih, bomo težko zagotovili kakovostno izvajanje zadanih nalog. V zvezi s kohezijskimi programi bi želel povedati, da, bom, da še vedno izhajamo iz tega, da bo v prihodnem letu vloge, da bodo vloge za uh, torej črpanje sredstev in pa izvajanje programov v polnem teku. V lanskem letu nismo v celoti investirali, nismo uh, tudi izvedli toliko investicij, kot bi jih lahko in kolikor bi si želeli, ampak v naslednjem letu, ko bomo dosegli polno uh, potovalno hitrost, pa bomo. Želimo preprečiti, da bi imeli odprte račune in da bi prišlo do zamud pri plačilih in zato potrebujemo ta sredstva v naslednjem letu. Veseli nas, da so manjša, a vendarle pomembni projekti, kot je Wi-Fi for Europe in drugi, zadostno financirani že zdaj v izhodiščni fazi in da to svet podpira. Rad bi napovedal da želimo posvete v okviru trialoga izkoristiti za to, da vam predstavimo projekte za prihodnost, se pravi eh, na podlagi raziskav, konkurenčnosti in tako naprej, in da vas prepričamo v tem. In skrbi nas, da želite zmanjšati proračun za Horizon 2020 za pol milijarde evrov. Pred pol leta smo odločili, da bomo 3 odstotke BDP-ja uložili v znanost in inovacije. Sedaj smo pri 2 odstotkih. Več, ko govorimo o tem, manj dosežemo. Teže bomo ta cilj dosegli. Raziskave so temelj za bodočo konkurenčnost. In v bistvu bi morali kot evropejci vsako leto investirati milijo, milijardo in pol več in če zdaj pol milijarde skrajšamo, se mi zdi, da gremo s tem v napačno pot, v napačno smer. Kajti s tem, da se takoliko vlaga samo v projekte, ki lahko dodajo, dokažejo evropsko dodano vrednost. In naprimer na digitalnem področju moramo trem od štirih projektov moramo zavrniti in s tem ne bomo uh, tukaj dos, dohiteli uh, Silicijeve doline ali pa Kitajske. Potem raziskave na področju redkih bolezni, Alzheimerjeve bolezni in tako naprej. Če tukaj zmanjšujemo sredstva, pomeni, da bomo pri uh, raziskavah na področju medicine počasneje napredovali. Potem kvantna tehnologija tu smo ustanovili neko vodilno inicijativo z pomembnimi institucijami, državami, članicami in tako naprej. In tukaj, če 130 milijonov zmanjšamo za 32 milijonov, hkrati pa Google, Facebook, Amazon in eh, Microsoft investirajo milijarde na to področje, je tudi to napačen signal. Torej, ne gre tukaj, da teoretično se borimo za sredstva, za dimenzijo proračuna. Možno je kar, kaj privrčevati, ampak rad bi vas prepričal o projektih in tam, in kje bi zmanjšanje sredstev vodilo do zamud pri projektih. Recimo sredstva za uh, Connecting Europe, za Galileo, za Copernicus, uh, tukaj ne moremo zmanjševati sredstev, kajti potem se bo zavleklo njihovo izvajanje. To, kar bomo leta 2018 eh, ne investirali, bomo morali investirati potem leta 2021 in 2022. Tukaj bi morali ohraniti ali celo povišati sredstva, zato da ne bomo izdatkov prelagali v prihodnost in zato da ne bomo s temi projekti začeli kasneje kot američani ali japonci. In če pogledamo geopolitične izzive, so tu seveda varnost in migracije in tu se je treba res pogovoriti s strokovnjaki, kje lahko še zagovarjamo zmanjšanje sredstev, kje je to realistično. Če si ogledam naslednji finančni okvir, potem je priti do kompromisa za leto 2018 prav otroščje lahko. In zato razmišljamo, če ne bi eh, kar eh, izpustili nekatera razprave v naslednjih plenarnih zasedanjih, ampak da bi že prej skrenili sporazum. To bi zelo izboljšalo delo in poenostavilo delo. Hvala lepa tudi za odlično sodelovanje s predsedstvom in z uh, poročevalci. Al relatore. Hvala, komisar. Oettinger, zdaj pa besedo dobi poročevalec gospod Morešan, tri minute, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, Estonsko predsedstvo sveto, gospod in gospodje. Sedaj stopamo v odločilno fazo za dogovor o proračunu za leto 2018. V prvi polovici leta smo se dogovarjali o političnih prioritetah in smo naredili pomembno korak naprej, smo dosegli to soglasje, torej rast delovna mesta, varnost državljanov, to mora biti politične prioritete za proračun Unije za naslednje leto. To so prave politične prioritete, kajti evropske državljani to pričakujejo od Evropske unije. In točno to so področja, kjer EU ima dodano vrednost. In sedaj moramo dejansko potem uveljaviti te obljube iz prve polovice leta. In ne vem, lahko rečemo, da živimo bolj inovativno Evropsko unijo um, in potem, ne vem, bomo za 491 milijonov um, evrov um, zmanjšali torej proračun za raziskave. To ni verodostojno. Potem, ne vem, želimo boljšo infrastrukturo v Evropi, boljšo energetiko, uh, digitalizacijo, um, avtoceste. Obenem pa, naprimer, smo iz CEFA um, dali več. Um, 100 milijonov evrov in tudi 29 milijonov um, za večje infrastrukturne projekte. Torej 9,7 je milijard je celoten res. To je problem. Svet zato torej predlaga proračun za um, manj močno Evropsko unijo, manj naložb danes pomeni šipkejšo Evropsko unijo in gospodarstvo v prihodnosti. To je komisija prej že povedala, ko gre naprimer za digitalno področje zelo prepričljivo to komisija povedala. Evropska komisija je že na začetku tega leta dobro vedela, da varnost in gospodarska rast ter delovna mesta mora biti naša politična prioriteta. Komisija je predstavila smiselen proračun. Prav zato podpiram tudi to, da večino sredstev uh, eh, z raziskave, za MSP-je, um, za infrastrukturo uh, dodelimo ravno tem področjem. Um, potem moramo podpreti naprimer kmete, sploh mlade kmete, enako tudi um, podpreti kohezijsko politiko. V prvi polovici um, tega MFF-ja smo imeli manjšo absorpcijsko zmogljivost um, za kohezijske programe, ampak to ne pomeni, da bo tudi v naslednji polovici zmogljivost ista. Ne, sedaj se lahko ta zmogljivost še pospeši in potrebuje sedaj več sredstva za naslednja leta. Uh, mislim, da uh, za MSP je za državljane Ni dobro, če EU reče, da ne bo plačala svojih računov. To je zelo slab signal iz strani Evropske unije. Zato vse pozivam, da v naslednjih tednih pridemo skupaj in dosežemo soglasje, da pripravimo smislen proračun za Evropsko unijo za leto 2018. To mora biti proračun, ki bo temeljen na naložbah, treba je podpreti raziskave, inovacije, MSP-je in pomembne projekte. Prav tako moramo več vložiti v pomembne projekte, um, ki se prijavljajo naprimer za EU sredstva. Uh, moramo tudi podpreti vzhodno, južno soseščino, zahodni Balkan, izboljšati treba varnost, zaščito ter uporabiti agencije Evropske unije za ta področja, torej za večjo varnost evropskih državljanov. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Moršan. Drugi poročevalec je gospod Ashworth. Izvolite tudi za vas tri minute. Uh, Hvala lepa. Aprila smo se dogovorili za to, da bomo letni račun prometa povečali za 2,3 odstotka. Pri tem je treba upoštevati tudi raven inflacije in zdelo se mi, da je to razumen predlog in zato priporočam, da je to tudi smernica za druge institucije. Torej, z veseljem poročam, da večina drugih institucij um, to podpira in torej so tudi druge institucije podale podobne predloge. No, bi pa omenil tri izjeme za to. Kot prvo, um, Evropski nadzornik za varstvo podatkov je sedaj dobil nalogo, da razširi svoje dejavnosti in naloge in to seveda potem vključuje tudi um, veliko več stroškov uh, za leto 2018. Potem kot drugo, Evropsko računsko sodišče se sooča z velikim eh, dvigom delovnega bremena in tudi to mislim, da je um, smiselna, legitimna zahteva. Um, torej, potem pa še ECJ, um, tudi oni bi lahko dobili več eh, sredstev za svoje delo, več eh, stroškov za delo, za prevode, ter prav tako imajo tudi nekatere težave z varnostjo. To so torej dodatni stroški za te institucije in po mojem mnenju torej, um, je svet preveč um, zmanjšal nekatera sredstva, zato priporočam parlamentu, da gremo nazaj na prejšnje ravni. Ampak vseeno, treba je ohraniti ustrezne um, stopnje za celoten proračun, zato moramo kje druge še kaj prihraniti. Predlagam torej, da um, povečamo smotrnost in tako nekaj privrčujemo. In eh, tukaj je lepo, naprimer, da je računsko sodišče nekaj naredilo v tej smeri. To pozdravljam. Ampak kot drugo, moramo potem tudi um, izvajati proračunsko disciplino in na takšen način potem moramo prerasporediti nekatera sredstva iz proračuna. Kaj to pomeni? Predlagam, da zamrznemo uh, proračun za odbor regi in pa za ekosok za leto 2018. Prav tako vem, da Evropska služba za zanonalno delovanje eh, se sooča z dvigi se stroške, tudi zaradi večjega števila osebja, pa tudi zaradi novega programa za strateške komunikacije. Večina teh stroškov mislim, da bi morala um, absorbirati sama služba za zunanje delovanje iz svojega proračuna, ampak vem pa, da vendar ne moramo um, njihova sredstva nekoliko dvigniti, jih prilagoditi Eh, to lahko storimo, ko bomo imeli konkretne številke. Gospod predsedujoči, prosim, parlament upošteva naslednje. Gledajte, kot rečeno, eh, mi smo se odločili za 2,3 eh, odstotka dviga. To je razumen predlog za parlament. Če bomo to izvali tudi za druge postavke, potem mislim, da bo treba pač sprejeti nekatere težke odločitve. Se že veselim sodelovanja z poročevalci v senci v naslednjih tednih in računam na njihovo podporo. Hvala. Eh, gospod ashworth predvideno je bilo da naj bi spregovoril predsednik odbora za proračun gospod artui ki pa ga ni v dvorani in zato besedo dajem ministru kivineju za njegov odgovor izvolite hvala gospod predsedujoči gospod komisar rad bi vas seznanil s stališčem komisije glede Gospod in gospodje, hvala lepa za to intenzivno razpravo, za smiselne prepombe. Samo par besed kot komentar. Gospod komisar, torej predstavili ste svoje argumente za raziskave, bili ste prepričljivi in lahko zagotovim, da svet razume, kaj mislite. Torej, to bomo upoštevali in bom to predstavil kolegom v svetu in torej bomo to poskušali upoštevati v proračunskem postopku. Res zelo dobre argumenti, gospod komisar, in to moramo nujno upoštevati. Predvsem je treba misliti na dokoročno konkurenčnost evropske celine. Gospod poročevalec, um, torej hvala lepa. Draga Sigfred, eh, to, kar ste povedali glede MSP-jev in pa glede kmetov, bomo tudi to poštevali. Eh, to lahko obljubim. Bomo o tem še večkrat govorili skupaj s kolegi iz sveta in tudi z vami, seveda. Eh, mislim, da bomo to lahko počeli kmalo v naših razpravah o proračunu. Gospod Ashford, hvala lepa za vaše pripombe. Res odlične pripombe so bile to in bomo to v celoti upoštevali v naših razmišljanjih o prihodnosti, eh, tudi glede predvsem eh, upravnih stroškov za svet. No, glede na vse to, ehm, bi pa dodal še nekaj drugega. Sedaj bodo gotovo trilogi precej intenzivni in za konec današnje razprave bi dodal še par komentarjev. Kot prvo, seveda bi se vam rad zahvalil v imenu sveta in v svojem osebnem imenu uh, za vaše stališča. Hvala lepa, da ste bili tako zelo iskreni uh, v svojih stališčih. Današnja razprava je pokazala, da seveda želimo doseči skupne cilje, da dosežemo čim boljši proračun za celoto Evropsko unijo in evropske državljane. Kot rečeno, seveda razumem, da bo parlament gotovo imel drugačna starišča uh, eh, glede proračuna za leto 2018. To razumem in to spoštujem. In lahko vam zagotovim, da bomo mi delali z, uh, skupaj z vami, ko boste v parlamentu oblikovali svoje stališče. Vem, da lahko računamo tudi na komisijo in pa na vas, gospod Oettinger, da nam boste pomagali pri tem, da zbližamo naša stališča, da na takšen način pridemo do čim bolj praktičnih in uravnoteženih odločitev. Prav tako bi se rad zahvalil tudi gospodu Artuju, čeprav ga ni tukaj, ampak vseeno, hvala lepa. Enako gospod eh, Murešan in pa eh, Ashford, hvala obima poročevalcema za naše sodelovanje do sedaj in tudi za naprej sveda. Evropa potrebuje proračun, ki se bo odzval na želje državljanov. Pa čeprav sveda se ta pričakovanja pogosto spreminjajo. Prepričan sem, da parlament, komisija in svet vsi skupaj lahko odločno delamo.